škodljive primere, moramo si ogledati učinkovitost eh, postavljenih kazni in tudi zato bo komisija začela z javnimi posveti o tem. Hvala. In s tem se je zaključila razprava o tej točki. In sedaj gremo k naslednji točki na dnevnem redu. Imamo enominutne govore. In celo vrsto jih imamo pred seboj, tako da bo najprej dobil besedo gospod Zasada. Minuto imate na voljo. Hvala lepa, predsedujoča, gospe in gospodje. Želel bi govoriti o problemih povezanih z materami z, majh, z majhnimi otroki in pa starejšimi potniki na evropskih letališčih. Direktiva iz leta 2007 določa, da bi tem ljudem moralo letališko osebje pomagati. Vendar pa se pogosto dogaja, da določila te, eh, iz te zakonodaje niso spoštovane. Naprimer, v posnetku, ki ga je pripravila Evropska komisija, matere in pa očetje, ki potujejo z majhnimi otroki, niso omenjeni. Eh, državljani bi morali poznati svoje pravice. Ime uredbe bi morali prvo kot prvo spremeniti, morali bi dodati besede, eh, torej omeniti bi morali tudi eh, starše, ki potujejo z otroki. Prav tako bi morali imeti ustrezne ikone oziroma piktograme, ki bi eh, državljane obveščali svojih, eh, o njihovih pravicah. Gospa Jimenez, minuta. Kot članica odbora za človekove pravice, kot evropska državljanka in kot eh, žrtev terorističnega napada Ete v Sevilji skupaj s svojim bratom in njegovo ženo se obračam na predsednika Venezuele, da mu povem, da se teroristi urijo na njegovem ozemlju. To pomeni, da vlada Huga Čaveza um, podpira teroristično urjenje in to predstavlja grožnjo vsem evropskim in vsem španskim državljanom. Zato zahtevamo od Evropske unije, da pozove našega predsednika vlade Zapatera naj se o tem javno izreče, saj ne more biti tiho ob tem, kar se dogaja pri tem sodelovanju med ETO in s um, organizacijo SFARC na venezuelskem ozemlju. Zapatero ne more stisniti roke takšnemu voditelju, kot je Čavez, ki iz Venezuele uh, dela zatočišče za teroriste. Tega vprašanja ne smemo ignorirati še naprej in moramo zanj najti odgovor in mu dati odgovor vsem evropskim državljanom, ki jih to zanima. Torej, še enkrat, gospa Jimenez in vsi ostali, minuto imate na voljo za te govore. Gospa Štiler, izvolite. Voj, svoj... Hvala lepa. Danes sem, govorila, govorit, sem želela govoriti o tem, da so 18. septembra 36 kolegov iz tega parlamenta eh, je bilo počaščenih eh, zaradi svojega dela oziroma boja proti tobaku. Letos je v bistvu leto pljuč in eh, to peticijo lahko še vedno podpišejo kolegi, ki želijo eh, tukaj sodelovati. Trenutno samo 10 od 27 držav članic ima obširen, eh, obširno prepoved kajenja. Eh, in na škotskem smo bili ena izmed prvih držav, ki smo uvedli prepoved kajenja kaljenja na javnih mestih. In uh, nedavni dokazi kažejo na to, da je prišlo do 18-procentnega upada uh, otrok z asmo zaradi prepovedi, javni, eh, prepovedi kajenja v javnih prostorih. To bi se moralo razširiti po celotni Evropski uniji in prosim, čestitajte tem 36 kolegom, ki jim je bila podana nagrada sklada za pljuča. Hvala. Besedo dobi gospa Childers. Minuto. Hvala lepa. Pozdravljam uh, glasovanje odbora za proračun, da bi zamrznili plače komisarjev, če ne bo sprejet uh, sprejeta sprememba uh, kodeksa ravnanja. To pomeni, da ne bomo sprejeli primera kot pa Čalca Krivija, nekdanjega komisarja za notranji trg, ki ga Eh, raziskuje komisija zaradi možnega navskrižja interesov. Um, kodeks je potrebno revidirati, to ne sme biti samo neka zbirka priporočil, ki se jih zelo ohlapno interpretira. Gospod Kozlik, minuta. Ďakujem za slovo. Vážený pán prezident, ctený... Hvala lepa za besedo. Gospa predsedujoča, trenutna vlada na Slovaškem predlaga zakone, ki vplivajo na neodvisnost sodnikov, ki bi jo naj jamčila ustava. Sprememba ustave bi naj eh, spremenila določila o imunosti sodnikov, in o imuniteti sodnikov in eh, to je bilo sprejeto brez kakršnega koli posveta. Eh, vodja višjega sodišča in pa pravosodnega sveta eh, dvakrat ni smel vstopiti v nacionalni parlament, ko je potekala razprava o novem zakonu o pravosodju. Novi zakon bi naj zmanjšal število sodnikov v pravosodnem svetu pred koncem njihovega mandata, prav tako pa povečuje število političnih imenovancev v um, odboru, ki imenuje sodnike. In to je samo majhen košček tega, kar počne trenutna vlada na Slovaškem. Gospod Jobro. Hvala lepa. Oktober obstaja pomemben dan v mačarski zgodovini. Več kot sto let nazaj so revolucijski vodje se uprli najmočnejši vojski v Evropi in s tem smo se začeli boriti za svoboščino, za bratoščino in pa za enakopravnost. 13 generalov uh, je bilo usmerje, usmrčenih 16. oktobra v mestu, ki je danes v Romuniji, uh, ampak uh, volja mačarskega ljudstva eh, za svobodo je bilo ponovno izraženo eh, leta 56, ko smo se uprli komunizmu. 13 eh, mučenikov, samo nekaj izmed teh je bilo mačarov. To torej predstavlja neko univerzalno vrednoto. Eh, to kaže na uh, spoštovanje svobode in pa volje po spravi na Mačarsko. Gospod Diaz de Mera, gospa prosedujoča, želim obsoditi tukaj obrav delovanje vlade Huga Čaveza v že na letališču v Karakasu. Uh, eh, vidimo, kako um, so agresivni do članov Evropskega parlamenta in eh, tako teptajo vrednote, na katerih temelji naša unija in tudi vrednote um, zauzemanja in spoštovanja za človekove pravice in svoboščine. 27. septembra um, smo že govorili o tem in to bi nas moralo navdati z novim upanjem, vendar pa se vprašamo, kaj lahko pričakujemo od take vlade, ki tako ravna z evropskimi poslanci, ki omogoča predstavnikom ETE, da urijo svoje teroriste na njihovem ozemlju ki eh, ne želijo izročiti številnih teroristov, ki so zbežali roki pravice. Torej, kaj lahko pričakujemo od take vlade? Nič. Zato, gospa predsedujoča, pričakujemo bolj odločno ravnanje našega parlamenta in obsodbo tega sistema. Najlepša hvala. Eh, besedo ima gospod Tabajdi. Hvala lepa. Ponovna združitev Nemčije je bila predpogoj za ponovno združitev Evrope, kakor tudi za širitev iz let 2004-2007. Eh, Nobena druga država ni bolj čutila abstraktno razdelitev Nemčije, kakor je to občutila Mačarska. Ponovna združitev Nemčije je označevala začetek evropske združitve padec berlinskega zidu je končal razdelitev uh, hladne vojne v Evropi in uh, kot mađar sem zelo ponosen na politike, ki so takrat imeli dovolj poguma, da so odprli eh, železno zaveso proti Avstriji za deset tisoče vzhodnih Nemcev. S tem so spregledali določbe takratne mačarske ustave, takratni um, premije je omogočil zgodovinsko dejanje, ki prav tako ne bi bil možen brez Mihajla Gorbačova. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Vrnil sem se iz Islandije. Bil sem na prvem sestanku skupnega parlamentarnega odbora in Na dvodnevnem obisku smo imeli zelo dobro izmenavo mnen s člani islandske vlade in islandskega parlamenta. Še prav posebno, kar se tiče njihovega članstva, prošnje za članstvo. Z ministrom za ribištvo sem govoril o zelo pomembnem povišanju nekaterih vrst rib. Mislim, da moramo obraniti ribištvo In vesel sem, da bo 12. oktobra v Londonu Islandija začela s pogajanji. In upamo, da bomo našli ustrezno rešitev. Glede na to, da je finančna kriza še vedno navzoča na Islandiji, mora ISAVE ostati dvostransko vprašanje med Islandijo in Združenim kraljestvom in Islandijo in Nizozemsko. Pomembno je, da se nadaljuje s pogajanji, da bi dosegli zadovoljujoč odziv in rezultat. Hvala lepa. Hvala. Besedo dobi gospod Kumucakos. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Zadovoljen sem, da je gospod komisar Barnje med nami, saj ga vprašanje, ki ga bom osvetljil, pobliže zadeva. Uh, Naravne nesreče imajo tudi veliko gospodarsko in finančno ceno in zato je nujno, da, bi, da se Evropska unija zmore odzivati na take situacije. Evropa mora čim bolje uporabljati svoje zmogljivosti, pa tudi mobilizirati evropske državljane. Dolga tradicija Evropske unije na področju prostovoljstva eh, ni dovolj, zato mislim, da bi bilo treba ustanoviti Evropski prostovoljni korpus, tako kot to predvideva eh, Lizbonska pogodba. In eh, ob Evropskem letu prostovoljstva 2011 moramo še dodatno poudariti vlogo Evrope in eh, vplivati na evropski, na, na evropejce, zato da bomo res ta korpus ustanovili. Hvala lepa, sedaj pa dobi besedo gospod Zjobro. Šanovni państwo, v Uniji Evropejski od 2006. Hvala lepa, gospa predsedoča, gospe in gospodje. Leta 2013 bomo imeli jasno omejitev glede emisij CO2 v EU. Iz 0,6 ton CO2 za, vsak, za vsako proizvedeno tono proizvoda smo prišli še niže in to bi lahko pomenilo velike težave za nekatere države, tudi za Polsko. V polskih medijih so izračunali, da bi cena cementa lahko narasla za kar 30 odstotkov, najmanj 30 odstotkov. In to bo seveda pomenilo višjo ceno tudi za potrošnika. In to bo zaviralo tudi gospodarski razvoj posod, kjer se uporablja cement v gradbeništvu. Še prav posebno nevarno je to za novejše države članice, ki morajo še precej nadoknaditi, kar se bogatejših držav tiče, kot sta Nemčija in Francija, ki sta že pred veliko časa izgradili, dokončali svojo infrastrukturo, avtoceste, takrat pa omejitev ni bilo. Te razmere vodijo do negativnih posledic. Del proizvodnje bo, se bo preselil prek meja EU in to bo slabo za naše gospodarstvo.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 V bistvu je to resolucijo nemogoče. Predsedujoča je ustavila govornika zaradi prehitrega govorjenja. Nadaljujemo. Torej, nasprotujemo resoluciji, ki jo je sprejel Svet Evrope, še zlasti v Grčiji, kjer je ljudsko gibanje se usmerilo proti barbarski vladi naše države in tudi drugim v Evropski uniji. Tako da demokratičen boj, demokratičnega boja ne moremo zaustaviti z nekimi čudnimi resolucijami in zakonodajami. Moramo preprečiti izkoriščanje ljudi in boj delavskega razreda, ki želi ponovno uh, vzpostaviti pravice delavcev v celi Evropi, vse bo na, nadaljeval. Ljudske množice morajo še naprej zahtevati svoje pravice ob tej škandalozni resoluciji, ki podpira zatiranje kapitalističnega razreda v Evropi. Najlepša hvala, gospod Tusas. Besedo dobi gospa Andri Kijene, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Brusel gosti vrh EU Kitajska. Podnebne spremembe, trgovinska politika so na dnevnem redu, pa tudi človekove pravice, smrtna kazen in laugao zapori. Vse to je zelo pomembno. Vendar pa naj vašo pozornost usmerim še na eno pomembno vprašanje. Tibet. Izrazimo lahko zgolj obžalovanje, da dialog med Dalaj Lamo in kitajskimi oblastmi ni hiter, je zelo počasen. Zadnji krok se je odvijal lani novembra. Sestanki so zelo sporadični in običajno prihaja do spodleterih sestankov, ker ni prav veliko zaupanja med strankami, partnerji. Rada bi spodbudila Kitajsko, da razreši vprašanje Tibeta z dialogom, ne da bi uporabili silo ali nasilje. Dalaj Lama bi pozdravil takšen dialog in postoril vse, da bi ga tudi pripravil. Hvala, gospod Vadim, ima besedo. Domnilo. Romunija funkcionira, da ne feriči reoče. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V Romuniji imamo dan danes eh, veliko cenzuro, tako ni v nobeni drugi državi članici. In to počne nacionalni svet za audiovizualne storitve. To je stalinistična, peklinska, peklinski stroj, ki cenzurira vse. Cervantes, Goethe, Byron in ostali, če bi danes še živeli, bi jih tudi cenzurirali ta tolpa terorizira neodvisne televizijske postaje. In to je organ, ki je kot pokopališče, z katerega prihajajo zombiji. Ta svet kaznuje z visokimi globami TV predstave, kjer opozicija govori resnico. Pomagajte nam, da dobimo nazaj to, kar smo leta 1989 že dobili, svobodo tiska. Hvala, besedo ima gospa Harkin. Hvala lepa, gospa predsedoča. Govorili smo že o socialnih določbah v Lizbonski pogodbi, ki zavezuje Unijo, da pomisli tudi na socialne posledice pri svojih politikah ali EU, razmišlja o socialnih in gospodarskih posledicah ali komisija razmišlja o le teh ko ustraja, da mora Irska do leta 2014 izpolnjevati pakt za stabilnost in rast. Seveda je fiskalna konsolidacija pomembna, zelo pomembna, vendar pa zdi se, da je samo to pomembno, da smo v teh treh odstotkih do 2014 ali pa jih bomo dobili. To je tisto sporočilo za EU. Belgijsko predsedstvo je dejalo, da seveda ni neizogibno, da samo vrčujemo in vrčujemo, vendar pa s tem se soočamo. Fiskalna konsolidacija na vsak način. Kaj pa ponovna rast in izgradna gospodarstva? Potrebujemo daljši časovni rok, da prijemo do teh treh odstotkov. Moramo priti do njih. Ne želim si sočutja, vendar pa pravim, da bodo nepremišljeni vrčevalni ukrepi uničili odprto malo gospodarstvo, ki po dveh letih krize še vedno zapira svoja podjetja. Hvala. Besedo ima gospa Skzidlevska. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V zadnjih dneh vedno znova slišimo o mladini, ki so postali žrtve drog, tako imenovanih psihoaktivnih snovi. Ugotavljamo, da je ta težava na polskem zelo razširjena. Vtis imamo, da zakonodaja ne pomaga. Proizvajalci lahko brez kazni uvajajo te proizvode na trg, države pa jih ne morejo tako hitro prepovedovati. Te droge se potem označujejo kot neškodljive, vendar pa droge, o katerih govorim, so takšne, da resnično imajo stranske učinke, tako kot droge, ki jih poznamo. Tako da moramo hitro sprejeti učinkovite ukrepe, da se spopademo s to težavo. Skrbeti moramo za zdravje tisoče mladih, zato hitro potrebujemo kampanjo, ki bo obveščala o škodljivosti teh drog, prav tako pa moramo obveščati ljudi o tem. Gospod Kelly ima besedo. Hvala lepa. Kot je Financial Times poročal 6. oktobra, je Quinn, komisarka, opozorila na določeno težavo. Mislim, da moramo stimulirati zasebni sektor s kapitalom in finančnimi spobudami, vendar pa predlogi Evropske unije, ki bi naj preprečili ponovitev gospodarske krize, pravzaprav pomenijo, da nova podjetja, inovativna, postanejo plen hedge skladov. Gre pa za to, da bi mala podjetja lahko bila zagon za gospodarstvo. Potrebujemo ta kapital. In pogosto potrebujemo zasebni kapital za nova, začetek novih podjetij. In to obdobje je običajno 3 do 7 let, da se določeno podjetje uveljavi. In mislim, da moramo vzpodbuditi več dejavnosti na tem področju in tudi gospod Quinn. Alfanu. Hvala. Beseda ima gospa Alfano. Hvala, gospa predsedujoča. Jaz želim obsoditi v tem parlamentu to, da je v nedeljo ob obisku papeža v Palermu ne bila upoštevana listina človekovih pravic. Svoboda miselnosti je bila poteptana italijanski um, branilci redu so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 Berlusconi podaja bogokletne izjave na televiziji in proti temu nihče ne uh, ukrepa. Uh, in torej se krši pravice tako sekularnih, kako tudi posvetnih organizacij in to na enak način. Gospod Kanasesko, hvala lepa. Kljub uh, protikriznim ukrepom vlad. Uh, držav članic. Demonstracije in pa stavke kaže na to, da se razmere še ne izboljšujejo. Nažalost, ti ukrepi, s katerimi vlade želijo zapolniti vrzeli v proračunu in povrniti posojila, so tisti ukrepi, ki ustvarjajo neko novo krizo z zmanjšanjem dohodkov, kvalitete življenja državljanov Evropske unije. Morda je napočil čas, da bi vlade držav članic spremenile svojo strategijo, da bi postavile v spredje prebivalce, eh, da bi dali prednost njim, ne pa bankam, ki kljub krize še vedno ustvarjajo dobičke. Če mora biti tu nekdo, ki mu izgubi v tej igri, to ne bi smeli biti vedno ljudje z ulicem. Gospod Matu Andruver. Gospa predsedujoča, tudi jaz bom govoril o Venecueli. Nekateri namreč ne razumejo, da demokracija ne pomeni samo, da greš na volitve. Demokracija pomeni tudi pravico do zasebne lastnine in do marsičesa drugega. Nažalost pa so danes državljani Venecuele in njena podjetja ogrožena. In omenil bi tukaj uh, podjetje, ki so ga ustanovili potomci mm, Skanarskih otokov in ki ne morajo opravljati svoje dejavnosti v Venecueli. Včeraj so jim zasegli ozemlje, jutri ne, ve, ne vemo, kaj se bo tam z njimi zgodilo. In v Venecueli bi se morali državljani tudi počutiti in biti svobodni in podjetniki ne bi smeli biti stalno ogroženi. In zato se tudi mi zauzemamo za to, da bo Venecuela postala prava demokracija in da ne bo to samo država, v kateri bodo teroristi našli svoje zatočišče. Hvala, gospa. Premier.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 akcijski teden ITF, mednarodne transportne agencije, ki se bo zgodila ta teden v Istanbulu. Pobud za ta mednarodni dan solidarnosti je agresivno postopanje uh, um, dostavljalca paketov do lastnih zaposlenih, ki so se želeli organizirati v sindikato. Včasih turško delo, uh, eh, nažalost, turško delovno pravo še ne uh, ustreza evropskim standardem in včasih delodajalci zelo izkoriščajo svoje delavce. Po turškem delovnem pravu je lahko sindikat v podjetju ustanovljen šele, če je storilnost več kot 50 odstotkov. Torej, to podjetje je sedaj eh, odpustilo 170 eh, delavcev. Eh, brez kakršnega koli odpovednega roka. Saj so se zauzemali za vzpostavitev sindikata pri UPS. Eh, sama se zauzemam za ponovno zaposlitev teh delavcev in pa za boljše delovne pogoje eh, v Turčiji. Z to vrstnimi postopki bo namreč v Turčiji ustanovljen prostor brez sindikatov. Gospa Bilbao Barandika. Hvala, gospa predsedujoča. 18. oktobra bo začel sodni postopek v nekem turškem mestu proti 18. voditeljem Turš, demokratične Turčije, Med njimi so tudi župani in občinski svetniki, ki želijo se zauzemati za svoje politične nazore. Tvegajo 15-letno zaporno kazen in to kaže, kako zelo je preganjana kurdska manjšina v Turčiji. In zato želim to povedati, zato ker moramo če želimo biti koherentni, vendarle spremljati to, kar se v Turčiji dogaja in moramo kurdom izreči svojo solidarnost. In zato želim komisijo in parlament pozvati naj pošljo svoje predstavnike na sodišče v Diyar Bakir. Hvala. Besedo dobi sedaj gospa eh, Retu. Zdaj, ekonomiče ste, kaj če ste, jaz se jih fiz. Hvala lepa. Nekaj, kar se dogaja v času gospodarske krize, je, da se pojavi tudi politična kriza. In to se sedaj dogaja v Romuniji, v kateri smo zabeležili najhujši gospodarski upad. Vlada je uvedla neprecedenčne vrčevalne ukrepe in eh, številni državljani morajo trpeti zaradi mraza in pa zaradi pomankanja zdravil. Državljani so obupani, eh, saj bodo morali se z zimo soočiti z drastično zmanjšenimi dohodki. Istočasno se krši tudi pravica do, svobodne, do svobode govora nov pokojninski zakon bo zmanjšal pokojnine. In uh, ta zakon bi morale preučiti evropske institucije. Moramo se boriti proti, proti demokratičnim težnjam v Romuniji. Gospa Krvaljo. Želela bi poudariti nekaj, kar se je zgodilo včeraj na portugalskem in kar je zelo pomembno za državo, za Evropo in za prihodnost človeštva. Uh, Fundacija Kampalinov je otvorila raziskovalni center za področje nevrološke znanosti in v tem centru se bo namenilo 15 milijonov evrov za znanstvene raziskave na tem področju. Določili so zelo stroge kriterije za odličnost znanstvenih raziskav v povezavi z klinično prakso. In upamo, da bo ta sklad, ta fundacija Čampelimav dosegla cilje, ki si jih zastavila. Tukaj bodo delali znanstveniki svetovnega slovesa imena iz uh, portugalske in evropske znanstvene sfere. Hvala. Besedo ima gospod Mikolašik. Izvolite. Merci, Zajtra sem na parlamentnom zromaždenju Radi Evrope. Hvala lepa. Jutri bom prisoten na parlamentarni skupščini Sveta Evrope in uh, govorili bomo o dostopu žensk do zdravstvene oskrbe in pa um, sorodnih primerih. Ob, uh, obsojam to poročilo, saj menim, da ne spoštuje načela subsidijarnosti in pa svobode veroizpovedi Eh, in pa veroizpovedi. Govori o splavih, govori o umetnem oplojevanju, pa tudi o sterilizaciji. Citiram, govori o tudi o skrajšanju življenja za nasmrt bolne bolnike, torej omenja se eutanazija. Svet Evrope zahteva, da se zdravi tudi to vrstne bolnike, istočasno eh, zahteva register ugovorov vesti oziroma želi imeti evidenco tistih ljudi, ki temu ugovarjajo. Ni spremljivo, da bi imeli to vrstno zakonodajo v Evropi, saj to ni v skladu s temeljnimi soboščnimi pravicami. Hvala, gospa predsedujoča. Neodgovorno je, da se dvomi o zunanji politiki Španije v boju proti terorizmu in ehm, nesmiselno je obtoževati Venezuelo za urjenje etinih teroristov, saj o tem nimamo dokazov dejansko poteka dialog in sodelovanje z Venezuelo tudi na tem področju in od nje smo tudi, je naša vlada tudi v zvezi s tem zahtevala pojasnila. Um, poteka sodno in politično sodelovanje, ki gotovo prinaša zelo pomembne rezultate na področju boja proti terorizmu v Španiji. Hvala, gospa Muniz. S tem smo skončali z našimi enominutnimi govori in tako prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Na vrsti je poročilo gospe De Kajzer o sistemu